koordinacije z mednarodnimi partnerji in da bi zagotovili stabilizacijo eh, te države in podprli politični proces. Hvala, gospa komisarka Reding. S tem je zaključena ta razprava. Šest predlogov resolucije bilo predloženih in po razpravi bomo potem glasovali o teh resolucijah. Sledi razprava o človekovih pravicah v Bahrajnu. Hmm. Najprej imajo besedo avtori te resolucije, gospod Repo je na vrsti prvi. Gospod predsedujoči, razmere na področju človekovih pravic v Bahrajnu so se žal poslabšale. E, zatrtje, nasilno zatrtje demonstracij, e, tudi smrtnimi žrtvami, e, pravzaprav je alarmantno, kako postopajo oblasti. Človekove pravice morajo biti, človekovih pravic morajo biti deležni vsi, tudi tisti, ki se kritično po, medije, ki kritično po medijih poročajo. Arabska pomlad je vodila do nove demokratičnega gibanja in to je seveda preizkusni kamen tudi za Bahrajn. Moramo preprečiti dvojno moralo, moramo Eh, povsod eh, v zunanji politiki Evropske unije opozarjati na te probleme. Odprta družba mora omogočiti sodelovanje med civilno družbo in politiko. Vsaka eh, država mora to spoštovati in tudi v Bihrajnu tega ne smemo pozabiti, se nočemo ščuvati k demonstracijam, ne smemo pa dovoliti nasilja, če pride do teh demonstracij. Dve minuti, eh, gospod Teno, gospod predsedujoči. To, kar se je zgodilo v Bahrajnu 2011, seveda zboja skrbi. Policija je včasih Eh, ravnala neproporcionalno, bile so tudi smrtne žrtve med protestniki in seveda je treba postaviti pred sodišče odgovorne. Vendar eh, od zadnje resolucije januarja tega leta se je nekaj spremenilo. Eh, oziroma ne vem, ali je res potrebno že zdaj sprejeti novo resolucijo. V bistvu je v nekaterih državah te regije eh, Situacija na področju človekovih pravic dosti slabša, naprimer Saudska Arabija ni naredila nobenega napredka od arabske pomladi naprej, kar zadeva človekove pravice, ampak redko jo kritiziramo. Bahrajnu je treba tudi Eh, eh, čestitek ti k temu, da je prišlo do dialoga v državi tudi o človekovih pravicah in tudi eh, z vzpostavitvijo ombudsmana. Politične zapornike je seveda treba izpustiti in tudi državljani morajo imeti možnost, da miroljubno demonstrirajo. Svobodna, svobodno poročanje je seveda pomembno za delujočo družbo in vse je treba izboljšati na tem področju. Eh, sodišče za človekove pravice v Bahrajnu je dokaz, da so Bahrajni tisti, ki imajo v rokah eh, torej nadaljni razvoj. Treba je seveda želiti eh, konstruktivn dialog. Če pa vedno samo kritiziramo, potem se nekako tudi sami iz, jemljemo iz te razprave in v bistvu tudi ne pomagamo nikomor. Hvala, kolega Tenok. Sedaj pa dve minuti, gospa Beržja. Ko beremo rezolucijo, ki smo jo dobili, lahko rečemo, da je zmirna. Vprašanje Bahrajna je še vedno zelo pomembno. Od avgusta naprej se situacija slabša reforme ne grejo v pravi smer, v smeri niso takšne, kot so obljubili. Bahrajnske oblasti imajo represivne organe, ampak ničesar niso spremenili. Še vedno je veliko ljudi na ulici, demokratičnih reform ni in za legitimizacijo eh, nasilja poskuša vlada najti eh, demokratične argumente. Del, razdeliti poskušajo družbo, sodelovati z sosednjimi državami, kakršna je Saudska Arabija na čelu. Prvi minister je ponovno eh, sprožil neostrezne ukrepe. Mednarodna skupnost ima ogromno odgovornosti, Evropska unija prav tako. Ne smemo eh, pozabiti na državljane Bahrajna. Ti zahtevajo demokracijo, mi pa jim odgovarjamo eh, z raznimi sporazumi o prosti trgovini in o strateškem pomenu države. Poslušati moramo nevladne organizacije, ki govorijo v en glas zoper režim. Ta resolucija ni dovolj jasna. Solidarni moramo biti z državljani Bahrajna. Govornica je prekinjena. Hvala, kolegica Beržija. Sledi gospod Lišek eno minuto. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, pani komisarz. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Bahrajn ni velika, ampak pomembna država v regiji. Gre za državo, ki seveda ni popolnoma demokratična v načinu, kot mi razumemo demokracijo. Treba pa je vedeti, da gre za državo, ki eh, dela določene korake v smeri reforme sodstva, v smeri spoštovanja človekovih pravic in krepijo institucije, ki naj bi temu služile in to seveda tudi pohvalimo v naši resoluciji. Dejstvo pa je, da eh, če pogledamo države, s katerimi sodelujemo, moramo, mislim, da s temi državami sodelovati na način, da tudi obsodimo tiste stvari, ki so obsodbe vredne. Zato smo tu tudi omenili eh, nedopusten pregon eh, predstavnikov opozicije ali pa celo primere mučen, ki so se dogodili. Zahvaljujem pa tudi kolegom in kolegicam iz drugih političnih skupin za konstruktiven pristop k tej resoluciji, kajti po našem mnenju je ta resolucija zdaj dobro uravnotežena in upam, da bo privedla do nadaljnih reform v Bahrajnu. Hvala, kolega Lisek, sledi kolegica Hakin eno, eno minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči ta rezolucija in druge opozarja na situacijo v Bahrajnu. Zagovorniki človekovih pravic so izpostavljeni eh, nadlegovanju, zapirajo jih. Treba je zahtevati brezpogojno izpustitev vseh zapornikov, vesti, novinarjev, političnih aktivistov, zagovornikov človekovih pravic in miroljubnih protestnikov. Še posebej želim omeniti dva Nabil Marežab in Abdulhabi Al-Harbaža, katerega družino sem tličala eh, v Braharajnu, ko je bil v zaporu. Gospod eh, Tenak je vprašal, ali res potrebujemo resolucijo o Bahrajnu. Želim predvsem v, v, po, eh, opozoriti tudi, da je 50 ljudi eh, bilo tam eh, umit, obitih z plinom, z določenim plinom. Eh, in to, uh, torej je upora, bil je uporaben v bistvu eh, kemični plin, ki eh, je obravnavan tudi v ustrezni konvenciji in to je še posebej relevantno, ko, ko govorimo o situaciji v Siriji, ampak to je bilo nekako ignorirano. Mislimo, mislim, da mora uh, takoj iti tudi komisija v Bahrajn in pregledati situacijo glede uporabe kemičnega orožja tam. Uh, Hvala, kolegica Harkin. To so bili torej avtorji resolucije, sedaj pa eh, govorniki političnih skupin, najprej gospod Poselt. Kraljevina Bahrajn je v žarišču različnih interesov, in ki eh, nekako pretresajo eh, ves arabski svet. Eh, šiti, suniti, potem Iran, Saudska Arabija, konflikt med nacionalisti in islamisti, nasprotujoči si geostrateški in gospodarski interesi. In vseh teh razlogov eh, smo zainteresirani, da tam vlada stabilnost. Stabilnost pa je možna samo na osnovi človekovih pravic. Zato smo tudi eh, Hm, hvaležni za politiko reform, ki jo je bahrajnski kralj uvedel. Smo z uh, ombudsmana, za ministra za človekove pravice, potem tudi za boljšo politiko za ženske, vendar treba jih je ocenjevati po dejanjih, zato morajo besedam slediti dejanja in zato je ta resolucija upravičena. Prav pa je, da je bolj skromna, zmirna, da tudi uh, priznava določene napredke, zahteva pa uh, tudi še nadaljne reforme. Sedaj pa gospa Göringer. Eh, prosti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ponovno v Evropskem parlamentu obravnavamo razmere v Bahrajnu, kjer so oblasti popolnoma neobčutljive do zahtev ljudstva, ki zahteva demokratične reforme, katerim se je vlada zavezala. Eh, vlada eh, osebe aretira in jih tudi muči, tu velja za odrasle in mladoletne. Prav tako prihaja do sistematičnega Eh, pregona v celotni državi. Eh, kljub eh, mirnim demonstracijam, ki so bile predvidene v avgustu, vendar le Bahrein prepoveduje vse vrste demonstracij in pa tako omejuje delovanje državnih omrežij. Mm, zagrožena kazen za ljudi, ki pozivajo k demonstracijam, je izgon in odozem državljanstva. Prav tako se to obravnava kot teroristično dejanje bahrajnske oblasti prav tako preprečujejo delo eh, novinarjev, eh, nevladnih organizacij in vseh drugih, ki mirno delujejo v smeri demokratičnih sprememb in upamo, da bodo eh, vendarle v Bahrajnu opravili nujne demokratične reforme in da bodo spoštovali temelje državljanske pravice. Hvala lepa. Hvala, kolegica Geringa de Udenberg, minuto in pol, sedaj gospa Šake. Hvala, gospod predsedujoči komisar. Torej, obravnavamo spet eh, razmerje na področju človekovih pravic. Eh, nekateri sprašujejo, zakaj se ne pogovarjamo o Saudski Arabiji. Torej, v eh, Saudska Arabija pomaga bahrenski vladi s tem, da pošilja tja tudi tanke. Ampak namesto, da bi tam izpustili politične zapornike, so prepovedali demonstracije v glavnem mestu nasplošno. E, niso vsi teroristi, ki kritizirajo vlado in tudi ne dobijo vsi podpore e, iz Irana. Razen tega, mladoletniki naj ne bi bili v zaporu in naj jih že sploh ne bi mučili. E, bahrajnska vlada mora prenehati z oduzimanjem državljanstva in eh, gre za zelo polarizirano družbo v Bahrajnu in obi morate prestopiti določene meje in stopiti v dialog za dobro eh, te države. Mediji morajo biti svobodni, trenutno so eh, zelo polarizirani in eh, posebni eh, odposlanec eh, za mučenje ni dobil dostopa in tudi eh, je bil odpovedan obisk v Bahrajnu. Eh, vendar treba je vse to razkriti, predvsem tudi, kaj se dogaja za govorniki človekovih pravic. Potrebujemo ostrejši pristop, ZDA tega ne bo zagotovila in zato moramo na vsak način se zauzeti za človekove pravice tam, da ne bodo Saudska Arabija in drugi obra, uh, torej uporabili to območje za svoje igrice. Hvala gospa Šake. Sedaj pa je na vrsti gospod Bilen eno minuto. Gospod predsedujoči, Bahrajn je še ena bližnjevzhodna država, kjer eh, se miroljubne demonstracije eh, potem znajdejo v primežu nasilnih oblasti. Delovanje posebnih varnostnih eh, sodišč predvsem obsoja tiste, ki so demonstrirali proti državni politiki. Vlada v Bahrajnu bi naj varovala tiste, ki želijo svobodo izražanja. Pomembno je, da se rehabilitira politične eh, zapornike, prav tako je potrebno odpraviti diskriminacijo, kar zadeva eh, sodstvo. Če pogledamo države, kot je Sirija, eh, vidimo, da je pomembno, da se začne z dialogom s prebivalstvom. Prav tako je vse čas v Manami pritisk za to, da bi se ta institucija nehala ukvarjati s temi vprašanji, vendar pa računamo na proaktivni pristop eh, oblasti in tudi na proaktivni pristop Evropske unije. Hvala, gospod Bielan. Sedaj pa minuto in pol, gospod Murphy. Hvala, gospod predsedujoči. Tako kot milijoni po svetu delavci in mladi eh, so. Uh, bili nekako inspirirani s tem, kar se je dogajalo v Egiptu in tako naprej. Tudi sami so trpeli zaradi stiske, zato ker ni bilo eh, ustreznih pravic. Zato so tudi zahtevali več pravic, tudi boljše življenjske pogoje, vendar bahrajnska oblast se je na to odzvala silo. Tudi vojska represija se nadaljuje in se je celo povečala v zadnjem času, predvsem proti delavcem v javnem sektorju in zdravstvenim delavcem. Več kot 2000 eh, javnih delavcev so od. Eh, dali, so jim dali odpoved zato, ker so jim očitajo sodelovanje z demonstracijami demonstranti. Um, um, nek, nekatere so potem sicer spet zaposlili, potem ko so stekli postopki, vendar mnogi kljub temu se niso mogli potem vrniti na svoje prvotno delovno mesto. Torej, kralj eh, nekako Eh, ne do, eh, tudi ne dovoljuje svobodnih demonstracij v glavnem mestu. Vse politične zapornike je treba eh, izpustiti, vse delavce, ki so bili odpuščeni iz političnih razlogov, je treba ponovno zaposliti. Ali to ni velika hipokrizija, da tiste sile, ki želijo napad na Sirijo, ZDA in Velika Britanija, torej v bistvu tudi obarožujejo Bahrajn, Saudsko Arabijo in druge države v tem območju. Hvala in sedaj gospod Obermajer, minuto in pol. Torej, tudi v Bahrajnu se je spomlad kar hipoma spremenila v jesen in na mesto, da je vedno več svobode, se ta svoboda zatira. To pa je eksemplarično za nekatere države v tem območju. Oblastniki se bojijo, da bi izgubili eh, oblast eh, in v bistvu ne eh, reagirajo realistično. Tudi zahodne države so partnerji teh držav in pravzaprav se predolgo samo gleda na to um, kršenje človekovih pravic. Kaj ti gre seveda tudi za gospodarske, gospodarsko škodo doma, vendar prav, človekove pravice niso kupljive in treba se je spomniti izjave Kofi Anana, ko je rekel, kršitve, današnje kršitve človekovih pravic so jutrišnji poboji. Zato moramo um, ustrajati na spoštovanju človekovih pravic, ko EU to zahteva. In če se to ne zgodi, potem eh, mora to imeti posledice. Embargo glede oborožitve, potem eh, ukinitev gospodarske pomoči. Eh, in tako naprej. Ne smemo samo govoričiti, temveč tem govorom morajo slediti tudi dejanja. Hvala, gospod Obermajer. To so bili eh, govorniki za politične skupine, zdaj pa še drugi upisani poslanci, gospa Korjola, eno minuto. Gospod predsedujoči, ni enostavno Iran, Saudsko Arabijo, ZDA eh, omejiti v njihovih vplivnih sferah. Eh, zato je zdaj tudi težko nekaj povedati o Bahrajnu. Moramo biti malo zadržani in skromni in tudi razumevajoči. Težko je za vlado v sedanjem političnem okolju preprečiti nemire. To ne pomeni, da je treba pozdraviti situacijo takšna, kakšna je. Seveda je treba eh, omogočiti posameznim skupinam eh, da živijo, se poslužujejo svojih demokratičnih pravic. Skrbi me, skrbijo me cilji, ki so tu navedeni, deloma tudi, oziroma ki se navajajo tudi pod predvizo miroljubnih demonstracij, deloma včasih se mi zdi, da ščitimo napačne. Mislim, da je pomembno, da vsi ki so uh, sodelovali v arabski pomladi, se vrnejo na, k pogajalski mizi. Gospod Van Orden, eno minuto, hvala, gospod predsedujoči. Bahrein je prijatelj in zaviznik in ima pomembno geostrateško pozicijo v zalivu. To je za peto ameriško floto uh, glavno oporišče in je uh, zaveznik Saudske Arabije in zato je cilj tistih, ki želijo destabilizirati režim in tudi eh, odnose Zahoda s tem. Šiiti in suniti so dolgo mirno živeli drug z drugim, sedaj pa se te razlike izkoriščajo. Seveda podpiramo eh, svobodo izražanja, miroljubne proteste in tako naprej. In Zato je pobuda kralja glede nacionalnega dialoga inštitucij za človekove pravice eh, in preiskave v zaporih, to pozdravljamo. Eh, so legitimne demonstracije, pa so, bili pa so tudi teroristični napadi in v naslednjih dneh bomo videli provokacije na cestah in mediji bodo potem gotovo spet poročali o brutalnosti in o zlorabah v interesu Bahrajna. Um, moramo biti zelo previdni. Eh, seveda bo torej treba konstruktivno sodelovati pri dialogu, ki nastaja. Hvala, gospod Van Orden. Sledi postopek Catch the Eye. Prvi je na vrsti gospod Kelly. Hvala, gospod predsedujoči. Da povem kar iskrino, Bahrajn niti pol ni tako slab kot druge države, o katerih smo tudi razpravljali. Tu in zato moramo tudi priznati napredek, ki je bil dosežen. In še posebej, kar zadeva uh, inštitut varuha človekovih pravic, ombudsmana. In razen tega so se eh, izboljšale tudi pravice žensk, kar ni tako samoumevno v tej regiji. So pa so seveda tudi napake in pomankljivosti, na katere je treba opozoriti. Ni nobenega dvoma o tem, da moramo izvesti pritisk na Bahrajn. Predvsem, kar zadeva svobodo medijev, to je pomembno v vseh demokratičnih državah. Tudi kar zadeva socialne medije, to si je treba bolj podrobno ogledati in potem cilo, cila zadeva eh, političnih zapornikov. Hvala. Gospod Kili, gospa Kricu. Hvala. Eh, zelo sem zaskrbljena eh, zaradi brutalne represije demonstracij v glavnem mestu. Torej, Eh, treba spoštovati temeljno pravico do demonstracij, treba eh, mora prenehati pregon, morajo prenehati eh, zlorabe, predvsem tudi političnih zapornikov, ljudje morajo imeti pravico do združevanja in razen tega mora posebni poročevalec za mučenje imeti dostop do te države. Razen tega je treba vzpostaviti tudi pravosodni sistem na ustrezen način. Bahrajn je eh, bil izbran kot sedež eh, sodišča za človekove pravice arabskega. To je bila pobuda Arabske lige, to je na vsak način dobro in tudi Evropska unija mora to pozdraviti. Hvala. Hvala kolegica Grecu. Sledi gospod Paška. Hvala gospod predsedujoči, gospa komisarka, strinjam se z gospodom Tenek, Tenokom, da je treba pri formulaciji zahtev eh, glede Bahrajna eh, ravnati, da je treba ravnati konstruktivno. Izkušnja kažejo, da Eh, ne gre samo za zahteve po spremembah in reformah, eh, ki jih je potrebno izpostaviti. Treba je tudi vedeti, za katere stranke v tem postopku gre, ali gre za islamiste ali demokratične sile. V Bahrajnu je možno voditi dialog z vlado, s kraljem. Ukrepi, ki so bili sprejeti, eh, izboljšan položaj žensk ali Eh, tudi eh, inštitut eh, varuha človekovih pravic kažejo, da je napredek v Bahrajnu možen. Seveda moramo zahtevati še več. Svobodne medije, izpustitev političnih zapornikov. Tu je prostora še za več pobud. Hvala. Hvala paš, kolega Paška in na koncu še kolegica Esaja. Mikrofon. Hvala, gospod predsedujoči. Uh, Razmere v Bahrajnu so posledice arabske pomladi, konec koncev. Vlada je, da bi vse uh, spravila pod svoj nadzor, sprejela pravila, ki so v nasprotju z mednarodnim pravom. To stremljenje po nadzoru ne sme voditi do uporabe sile. Kdor stori krivico, mora pred sodišče, če se naprimer mučijo otroci. Uh, če eh, potem tega ne moremo braniti. Seveda pa so v državi, v tem območju države, kjer, je, kjer so razmere na področju človekovih pravic še slabše, zato v resoluciji opozarjamo tudi na izboljšave. Škoda je, da eh, vse politične skupine tega niso hotele podpreti, kar pa bi bilo po našem mnenju malo bolj uravnoteženo. S tem je zaključen postopek HDI ob koncu pa dajem besedo spet komisarki Reding. Eh, Gospod predsednik, že v začetku bi rada povdarila, da so razmere v Bahrajnu zaskrbljujoče. Podpredsednica Ashtonova me je prosila, da to jasno povem tukaj v parlamentu. Pozorno spremlja situacijo v Bahrajnu, vse odkar so se ponovno eh, začeli oboroženi konflikti eh, leta 2011. Srečala se je tudi s kraljem Hamadom in pa s predstavniki civilne družbe v Bahrajnu. Naj še enkrat eh, povdarim, da pozivamo vse, da zavrnejo nasilje in izberejo pot eh, trajne nacionalne sprave. To je tista prava pot, ki jo moramo obrati. Podpredsednica Eštenova kot, pred, eh, kot tudi posebni predstavnik za človekove pravice Stavros Lambrininis um, ehm, bosta pred 30. sta pred 30. junijem e, obiskala tudi Bahrajn. Gospod Lambrinidi se je srečal s predstavniki vlade, opozicije, civilne družbe, obiskal je tudi zapornike, ki so zaprti zaradi političnih dejavnosti in še enkrat je ponovil, da je spravni proces, proces, ki zahteva kombinacijo e, moderacije in pa Eh, skupnega sodelovanja vseh akterjev. Potrebno je spustiti, treba je izpustiti vse tiste, ki so bili uh, aretirani zaradi mirnih političnih dejavnosti. S tem bomo premagali polarizacijo družbe v Bahrajnu. Spoštovanje človekovih pravic v Bahrajnu je tudi danes zelo pomembna tema. Proces nacionalne sprave še ni privedel do pravih rezultatov. Pozivamo vse oblasti, da vso novo zakonodajo prilagodijo mednarodnim standardom pravic. To je potrebno spoštovati tudi v praksi. V zadnjih dneh smo eh, kolegom iz Bahrajna predstavili te pomisleke. Govorili smo o novih ukrepih, eh, ki bi lahko privedli do eh, še večjih težav, ki bi lahko privedli do um, nemirov. Še naprej bomo izražali naše skrbi in spremljali situacijo. Še naprej bomo pozivali Bahrajn, da hitro in v polni meri izvede neodvisno komisijo za preiskave in da upošteva tudi uh, priporočila Evropska unija bo nudila tudi vso podporo pri teh procesih. Pripričani smo namreč, da je nujno spostaviti skupno zaupanje, ki je potrebno za ustrezen trajen postopek reform. Julija je bil spostavljen eh, tudi policijski ombudsman, ampak še vedno je potrebno narediti več eh, v boju proti nekaznovanosti. Tudi eh, predstavniki javnega toživca bi lahko uh, naredili več in izpolnili svoj mandat. Pozdravljam skupno uh, res, deklaracijo o Bahrajnu, ki je bila predstavljena v Mednarodnem svetu za človekove pravice 10. septembra in uh, to izjavo so podprle vse države. Pozdravljam tudi prispevek delegacije Evropskega parlamenta za odnose z arabsko, arabskim polotokom, potem ko so uh, obiskali Bahrajn. Eh, konec aprila 2013. Hvala za uravnotežena priporočila. Dank, Frau Hvala, komisarka Redingova. S tem je zaključena razprava. Šest predlogov resolucije je bilo predloženih, glasovanje bo potekalo takoj. Najprej pa vam želim sporočiti, da